nami, vsi imamo vesele obraze, krasno. Imam pa eh, še novico, da moramo danes govoriti o nečem, o čemer smo včeraj že odločili. Prosim, vzemite slušalke. Torej, nočem govoriti angliško, kajti eh, želim biti zelo natančna. Včeraj eh, zvečer na sestanku koordinatorjev, to ste dobili po elektronski plošti, smo se odločili, da predstavnica za konferenco v Nairobiju, da bo Sabina Farhajen. Eh, Marija Badja Ikučet je bila tri leta naša predstavnica, če se ne motim, in Sabina Farhajen bo sedaj z njo skupaj eh, v tem eh, Internet Governance forumu. Ta forum gre v Nairobi, kot veste predsedstvo se je odločilo, da eh, v Nairobi lahko potujejo trije. Dva sta prihajala iz eh, Itreja, eden iz Kulta. Včeraj zvečer je v mojem eh, gradivu pisalo, da ima Itre dva sedeža, na enem sedežu je španska poslanka iz ELS, drugi sedež je bil še prost. Včeraj zvečer smo mislili, da socialisti drugega sedeža še niso zapolnili in da čakajo na to, kaj se bomo odločili mi. Včeraj zvečer smo se torej odločili, da, oziroma mi smo včeraj zvečer glasovali in določili smo Sabine Farhajen eh, kot našo predstavnico odbora Kult. Danes, zjutraj pa sem dobila dopis od gospoda Rojla, eh, ki ga je odposlal žal zelo pozno in gospod Rojl ga danes ne bi poslal v isti obliki, ker očitno tudi on ni razpolagal vsemi dokumenti. Predsedstvo parlamenta je namreč odločilo, naj preberem, da izjemoma in naprošno političnih skupin Eh, zaradi političnega eh, pomena dogodka eh, določi tri člane, ki naj jih skupaj določita itre in kult in vključen je lahko tudi član stoa. In se, pre, se pravi, njemu so rekli, da mora biti eh, tudi eh, član stoje. In sedaj imamo problem. Odbor ITRE očitno še ni zapolnil drugega mesta, vendar to naj bi bil eh, španski socialist iz Stoje in ITREja. Se pravi, druga oseba, ki eh, zasede mesto od Itreja, mora imeti neko povezavo s to in Itrejem. Socialisti so se pač eh, pritožili in eh, mi smo se pač včeraj odločili na podlagi napačnih izhodišč. Če bi glasovali po Dehontu, bi bilo jasno. Jasno bi bilo jasno, da ne morejo oditi tja trije socialisti eden ali dva sta lahko, če bomo tako delali naprej, bomo imeli tri špance, ki potujejo v Nairobi. Španski socialist eh, tu, če to sprejmemo, eh, španska socialistka, ki je v Itreju in stoji in eh, španska poslanka ELS. E Jaz imam nič proti Španiji, vendar Governance Forum ni špansko bojišče in zaradi tega moramo biti previdni. Eh, danes eh, zjutraj sem govorila z gospodom Rojlom, ki ni poznal te odločitve predsedstva. Povedala sem mu, da smo včeraj izbrali gospod Farhojn, in eh, rekla samo, naj socialistične kolege v Itreju prosi, naj gospod Badjo Ikuče ponovno imenuje, ki je tam tudi nadomestni član, namestnik. Tu bi eh, z enim mahom zadeli dve muhi. Torej, socialisti morajo prepričati lastno kolegico, da namestnica uh, uh, Eh, socialdemokratov prejme to mesto. To ni mesto za sto. Tu piše maybe, possibly. Jaz eh, pa sem se odločila, da ne bo in tudi Rojl je odločil, da ne bo. In sedaj se moramo odločiti, kaj lahko storimo. Gospa Anival. Ja. Um, Hvala lepa, predsednica. Kaj se je torej zgodilo? Mi smo se odločili na sestanku koordinatorjev brez polnih eh, informacij in zaradi tega moramo ponovno razmisliti. Mislim, da se moramo še enkrat ukvarjati s tem vprašanjem, zato da bo jasno, kaj se dogaja. Samo eno odločitev smo eh, že fiksno eh, sprejeli in sicer, da ITRE pošilja nekoga iz L ELS. Druge stvari so še odprte. Torej, glasovanje včeraj zvečer je potekalo na podlagi zamisle, da gospod Badijo uh, lahko, poš, lahko nominira ITRE in da bi lahko pač poslali eh, članico ELS. No, to se je zgodilo, imamo nove razvoje in zaradi tega se moramo še enkrat povrniti na odločitev. Eh, Gospa Badija ima tudi zelo veliko izkušenj s tem, s tem se je ukvarjala eh, dolgo časa in to je tudi zelo pomembno področje. I cannot, I cannot, I cannot ne morem še enkrat razlagati uh, vsega. Gospa Badija je odlična, najboljša, vendar že trikrat je bila na tem sestanku. In eh, odbor Kult ima tudi pravico, da uh, novemu poslancu oziroma poslanki da isto priložnost. Ona pa lahko isto stori v ITREju, kjer ne piše, da je ne sme imenovati ITRE. Govorila sem z Rojlom in tudi eh, vi se lahko govorite s svojimi eh, v ITREju. Eh, če je gospa Badija dobra, naj gre. Vsi se zavedamo problema. ali naj se držimo tega, kar smo rekli včeraj zvečer in eh, gospod Rojl je očitno pripravljen ponovno razmisliti o tem. Eh, on se dosedaj ni zavedal, da mora tudi imenovati nekoga v imenu stoje. Ne, jaz tem nisem zadovoljna. Mi ne upoštevamo novih informacij. Mislim, da bi morali še enkrat glasovati o tem in sicer v luči tega, kar smo slišali danes jutraj. Torej, če se ne držimo tega, eh, kar smo odločili včeraj, bomo danes še enkrat glasovali. Ali to želiti? Eh, jaz ne vidim nobene druge alternative. Situacija je povsem spremenjena. So. So, okay. you know, Veste, glasovanje je preprosto koordinatori glasujejo za svojo skupino. Začnimo s gospodom Skorijo. Ste za? No, vse smo že včeraj sprejeli odločitev gospa Hanebol. Za, Badija, naslednja skupina so liberalci, prosim. Eh, včeraj ali danes, Frajen, Itre. Mi smo na isti liniji kot včeraj. Padija. E, tega nisem hotela storiti eh, o, o, tako včeraj, tudi danes ne bom, vendar ne bom spreminjala mnenja od včeraj na danes. Še kdo iz drugih političnih skupin? Ona ni koordinator. Noče glasovati? Konec glasovanja. In gospa Farhajn je imenovana. In gospa Hannibal, če vi tega ne boste storili, jaz bom to storila. Pogovorila se bom s gospodom Rojlom, eh, da naj on socialisti sprejme novo odločitev. Vi ste socialistka in ne jaz eh, in eh, pomagajte mi. Sedaj pa naslednja točka. Kaj pa imamo? Glasovanje. Yeah. Ja, so, just, I just have to make order in my papers here. Das nicht mehr ertragen. So, wir fangen an mit, äh, also haben wir, haben wir, äh, we should have our, our voting card. Torej, moramo imeti naše kartice za glasovanje. Človek nikoli ne ve. Go, začnimo, gospod Kavada, želite besedo? Želite še kaj povedati? Eh, hvala lepa, gospa predsednica. To bo šlo zelo hitro. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so olajšali eh, to delo. Danes eh, imamo praznik v Franciji in zaradi tega dvojne čestitke in zahvale. Ali naj zapojemo Marsejezo? vprašuje predsedujoča ne ta je preveč krvava ne bomo pili. Ja. naslednjič bomo imeli eh, poročilo na lastno pobudo o spremembi vaše himne imamo petnajst eh, članov iz els eh, e eden preveč veronik v redu začnimo z glasovanjem petinštirideset za proti vzdržani zavrnjeno. 50. Ne. 47 e, za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 62 za, proti vzdržani, sprejeto 63 za, proti vzdržani, sprejeto 64 za, proti vzdržani, sprejeto 25 za, proti vzdržani, sprejeto Juri 3 za, proti vzdržani, sprejeto Juri 1 za, proti vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 eh, umaknjeno, 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, brezpredmetno. Ah, ti so vsi brezpredmetni. Se opravičujem. 85 oziroma 84 za, proti, še enkrat. Rada bi videla vaše roke. 84 za, proti, zdržani. Tu moramo glasovati poimensko. Začnimo z glasovanjem. Konec glasovanja. 7 proti 7 zavrnjeno. 85 za proti vzdržani zavrnjeno. 86 za proti vzdržani zavrnjeno. 87 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. 88 in 89 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 eh, za, proti, še enkrat. 105 sem to spustila. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 smo že, 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. Se opravičujem, očitno je to brezpredmetno. No, vaša napaka, ne moja. Budget 2 za proti vzdržani sprejeto. Juri 4 za proti vzdržani sprejeto. 108 za proti vzdržani sprejeto. Juri 2 za proti vzdržani sprejeto. 109 za proti vzdržani zavrnjeno. 110 za proti vzdržani sprejeto. 111 za proti vzdržani sprejeto. 112 za proti vzdržani zavrnjeno. 113 14 za, proti zdržani, zavrnjeno 115 za, proti zdržani, sprejeto. 116 za, proti vzdržani, zavrnjeno 117 za, proti vzdržani, zavrnjeno 118, z, z umaknjeno budžet 4, to pokriva 7, 119 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Budget ena za, proti vzdržani sprejeto. 120 za, proti vzdržani sprejeto. Budget tri za, proti vzdržani sprejeto. 121, 122 umaknjena, 123 za, proti vzdržani zavrnjeno. 124 za, proti vzdržani sprejeto. 125 za, proti vzdržani sprejeto, 126 za, proti vzdržani sprejeto, 127 umaknjeno, ne. 128 za, proti vzdržani zavrnjeno, 129, tu imamo še prilogo za, proti vzdržani sprejeto, 131 za, proti vzdržani sprejeto. 132 za, proti vzdržani zavrnjeno. 134 za, proti vzdržani zavrnjeno. 133 za, proti vzdržani sprejeto. 135 za, proti vzdržani sprejeto. 136 za, proti vzdržani sprejeto. 137 za, proti vzdržani sprejeto. 138 za, proti vzdržani zavrnjeno. 139 za, proti vzdržani sprejeto. 140 za, proti vzdržani sprejeto. 141 za, proti vzdržani sprejeto. 142 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. 3, 100, 44 za, proti vzdržani, zavarnjeno 145 za, proti vzdržani, sprejeto 146 za, proti vzdržani, sprejeto 148 za, proti vzdržani, sprejeto 1 za, proti vzdržani, zavarnjeno 2 pro, za, proti vzdržani, sprejeto vodna izjava A za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet za, še, proti, vzdržani, sprejeto. Šest in sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti vzdržani sprejeto, devet za, proti vzdržani zavrnjeno, deset eh, za, proti vzdržani sprejeto, enajst eh, umaknjen, dvanajst eh, za, proti vzdržani sprejeto, trinajst umaknjen, štirinajst za, proti vzdržani zavrnjeno, petnajst za, proti vzdržani za sprejeto, uh, uvodna izjava B za, proti vzdržani sprejeto, C in D za, proti vzdržani sprejeto. 16 za, proti vzdržani zavrnjeno, 17 za, proti vzdržani sprejeto. 18 in 19 za, proti vzdržani sprejeto. E, uvodna izjava C za, proti vzdržani sprejeto. 20 e, za, proti vzdržani zavrnjeno. 21 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 umaknjen, 25 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 28 za, proti vzdržani sprejeto. 29 in 30 in 31 za, proti vzdržani sprejeto. 32 za, proti vzdržani eh, eh zavrnjeno. 33 za, proti vzdržani sprejeto. Eh, recital A budget eh, za, proti vzdržani sprejeto. 34, 35, 36, 37 za proti vzdržani sprejeto. K 38 za proti vzdržani zavrnjeno. 39 za proti vzdržani sprejeto. 40 za proti vzdržani sprejeto. Vodna izjava D budžet za proti vzdržani sprejeto. 41 za proti vzdržani zavrnjeno. 42 za proti vzdržani sprejeto, 43 za, proti vzdržani zavrnjeno, 44 za, proti vzdržani sprejeto, B, budžet, eh, to pokriva M, o tem ni treba glasovati. Dobro, končno glasovanje. S karticami, prosim. Začnimo s glasovanjem. Konec glasovanja. 23 proti 2. Čestitke, gospod Kavada. Čestitke. To prav za 14. juli. Uh, nismo slišali uh, vprašanja, predsedujoča pa pravi, nisem tako krvava danes. Žal, uh, govornik ne govori v mikrofon. Eh, med vojno, pravi gospa predsedujoča, to ustreza Marsejezi. Katarina, eh, želite besedo? Je v redu? Posem na kratko. Zahvaljujem se vsem eh, poročevalcem iz vseh političnih skupin in upam, eh, da vam bo všeč dokument, ki ga bomo sprejeli. Hvala lepa, začeli bomo z glasovanjem. Morda bi lahko kombinirali kaj. Ena, dva, tri, skupaj. Kdo je za ena, dva, tri? Vi ne. No, lahko ste proti. ali ste za to da glasujemo skupaj o ena dva tri ena za proti vzdržani zavrnjeno dva proti vzdržani zavrnjeno tri za proti vzdržani zavrnjeno štiri za proti vzdržani zavrnjeno pet za proti vzdržani sprejeto herr Kabeck. Vier. Štiri za, proti vzdržani sprejet, pet smo že, šest za, proti vzdržani sprejeto, sedem za, proti vzdržani sprejeto, kompromis ena za, proti vzdržani sprejet. Vajnot Marek Migalski. Zakaj ne glasujemo o deset? Marek Migalski. Deset. Kdo je za? Deset. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjen. Petnajst za. Proti vzdržani. Sprejet. Šestnajst za. Proti vzdržani. Sprejet. Sedemnajst za. Proti vzdržani. Preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 11 sprejet. 19 za, proti vzdržani sprejet. 20 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisov 2 za, proti vzdržani sprejet. 28 za, proti Še enkrat 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 29. Ja, rečeno je bilo, da naj preidem na 28. Ampak, ja, torej 23 je postal brezpredmeten, 25 je poročevalec umaknil, tako da smo pri 28. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 29 in 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 in 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti vzdržani sprejet, 44 za, proti vzdržani sprejet, 45 za, proti vzdržani sprejet, 47 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejet, drugi del za, proti vzdržani zavrnjen, 48 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti. Preverili bomo elektronsko. Predlog spremembe 55. Konec glasovanja. Sprejet 18 proti 6. 56 je bil umaknjen, sedaj pa 6 predlogov spremembe 55 poročevalca, ali jih lahko obravnavamo skupaj. Ne, ne moremo. Dobro, 57 za, proti vzdržani sprejet, 58 za, proti vzdržani sprejet, 59 proti vzdržani sprejet, 60 za, proti vzdržani sprejet, 61 za, proti vzdržani sprejet, 62 za, proti vzdržani sprejet končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 proti 2. Hvala, gospa Nevedalova. Zdaj gremo na budžet. To je ta. Zdaj gremo na budžet. Sedaj pa bomo glasovali o proračunu, o tem znamenitem dokumentu. Gospod Lokegard želi besedo. Izvolite. Hi. <clears throat> Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se vsem, ki so bili udeleženi pri pripravi tega poročila, torej poročevalcem v senci. Vsi so znali dobro prisluhniti in dobro smo sodelovali. Cez celoten proces. Prav tako se zahvaljujem sekretarjatu, sem političnim svetovalcem za zelo profesionalno vodstvo in eh, neutrudno delo. In ne nazadnje se zahvaljujem tudi predsednici, ki je pokazala veliko zanimanja za to zadevo. Hvala za to. Po mojem mnenju je sedaj uh, ta odbor prevzel svojo nalogo in uh, poslali smo jasen signal tako komisiji, kakor tudi svetu, da je napočil trenutek za to, da se obravnava izobraževanje in pa kulturo kot uh, prednostno nalogo za to, da lahko zagotovimo gospodarsko rast in da zagotovimo, da bo Evropa pripravljena na 21. stoletje v svetu konkurence. 35 let za vseživljensko učenje je dober korak. Jaz sem si glas poslali tudi v zvezi s športom. Pokazali smo, da smo enotni pri naših zahtevah po, progra po športnih programih in da potrebujemo tudi ustrezna finančna sredstva za izvedbo teh programov. In pa odbor je združen tudi, ko gre za boj za preglednost in pa odkrite odgovore, ko gre za politiko sporočanja in pa ko gre za strateške programe. Če zaključim, veselim se dela, ki nas čaka v prihajajočih mesecih. Ravno zato, ker smo dobro sodelovali v dobrem, eh, konstruktivnem duhu. V glavnem, hvala vsem skupaj in pa hvala predsednici. Hvala, gospod Lokegard. Delo je bilo težavno, vem. In to je razvidno tudi iz teh dokumentov. Začeli bomo na prvi strani. Moram vedno povedati to številko. Govorila bom o nemščini. 5800 za, proti, vzdržani, sprejet. 5801 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5802 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5803 za proti, vzdržanim, zavrnjen. 804 za, proti, vzdržanim, zavrnjen. Samo zadnje tri številke bom govorila. 805 za, nič pet za, proti, vzdržani, zavrnjen, nič šest za, proti, vzdržani, zavrnjen, nič sedem za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen, nič 8 za proti vzdržani, zavrnjen, nič 9 za proti vzdržani, sprejet 10 za proti vzdržani, sprejet 11 za proti vzdržani, sprejet 12 za proti vzdržani, zavrnjen 13 za proti vzdržani, sprejet kompromis 1 za proti vzdržani, sprejet 15 za proti vzdržani, proti vzdržani. Zavrnjen 16 za proti vzdržani. Za sprejet 18 za proti vzdržani. Zavrnjen 19 je bil umaknjen. 20 za proti pravi predsedujoča. Se popravlja za proti vzdržani. Zavrnjen. Ja, Freudovska napaka. Kompromis 2 za, proti vzdržani, sprejet 21 za. Ja. ja, se lahko napredujemo. 29 za, proti vzdržani, zavrnjen. 30 za, proti. Preveriti bo treba. Glasujemo o predlogu smembe 30. Konec glasovanja. 11 proti 14 zavrnjeno. 31 za proti vzdržani zavrnjen, 32 za proti vzdržani zavrnjen, 33 za proti vzdržani zavrnjen, 34 za proti vzdržani zavrnjen, 35 za proti vzdržani zavrnjen, 36 za proti vzdržani zavrnjen. Še enkrat, 35 za, proti, vzdržani, zavrnem. 36 za, proti, vzdržani, zavrnem. Gospod Klarkin, žal mi je. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 5838 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 4 za, proti vzdržani sprejet, 41 za, proti vzdržani sprejet, 43 za, proti, še enkrat za, proti vzdržani sprejet. Ja, vašemu dokumentu sledimo. Sedaj sem zmedena. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis. Ah, končali smo, krasno. Hvala lepa vsem skupaj. No, no, no we have two votes. We voted on the individual budget amendments. Now? But it's not in there. We do it by show of hands. So, okay. Just confirming our decision. Yeah. We have to vote on the mandate for the rapport. Sedaj pa glasujemo o mandatu poročevalca, da se predstavi rok eh, za pogajanje z komisijo. Kdo zaupa gospodu Lukegartu? Vsi. Nihče ni proti. Celo gospod Migajski ni proti. Hvala lepa. Imamo jec? Skupaj. Ja. Um, Miss Costa. Ja. Ja. I apologize, Luka Gut. You are great. Ja. Yeah. As Mrs. Trüppel was before. It's always a bad, a bad job. Ja, ne morem najti svojih dokumentov. Vino dojim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 To je poročilo Kavada, ne, to je poročilo Kosta. Kompromis ena. Oprostite, gospa Kosta lahko najprej nekaj pove. Hvala. Zahvaljujem se kolegom za dobre prispevke. Upam, da bo to poročilo koristno za vse, vključno z programom oziroma vključno z platformo za bojo proti revščini, kompromis 1 za proti vzdržani sprejet, 4 za proti vzdržani sprejet, 5 za proti vzdržani sprejet, 6 za proti vzdržani sprejet, 8 za proti vzdržani. Sprejet, deset za, proti vzdržani. Zavrnjen, devet za, devet za, proti. Še enkrat, predlog sem imel devet. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Enajst za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromise dve za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani. Zavrnjen, kompromis 3 za, proti, vzdržani. Sprejet, 22 za, proti, vzdržani. Sprejet, 23 za, proti, vzdržani. Sprejet, 24 za, proti, vzdržani. Sprejet, 26 za, proti, vzdržani. Sprejet, 25 za, proti vzdržani, sprejet. 27 za, proti vzdržani, sprejet. 28 za, proti vzdržani, sprejet. 29 za, proti vzdržani, sprejet. 30 za, proti vzdržani, sprejet. 31 za, proti vzdržani, sprejet. 32 za, proti vzdržani, sprejet. 33 za, proti vzdržani sprejet, 34 za, proti vzdržani sprejet, 35, oprostite, zavrnjen, 34, 35 za, proti. Preverili bomo elektronsko, glasujemo. Is closed. Konec glasovanja. 17 proti 8. 36 za, proti. Še enkrat, predvsem bi 36 za, proti, vzdržani sprejet, 37 za, proti, vzdržani sprejet, 38 za, proti, vzdržani sprejet, 39 za, proti, vzdržani sprejet, 40 za, Ja, gre za brisanje vsebine. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. Sedaj pa kon, glasovanje končne besedilo, glasujemo, konec glasovanja. 23 proti 2. Osnutek mnenja je sprejet. Čestitamo gospe Silvi Kosti. So, Takula. Um, so, now we come to Takula. Sedaj pa osnutek mnenja Evropske zamise za usklajevanje gospodarskih politik, poročevalce gospod Takula. Gospod Takula, želite kaj povedati? Ja, Hvala. Gospa predsednica, tudi sam se vse skupaj zahvaljujem za podporo. Zahvaljujem se sodelavcem eh, odbora, poročevalcem v senci. Upam, da bo glasovanje prineslo dober rezultat. Dobro. Amantma ena za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis ena za, proti, vzdržani sprejet. Pet za, proti, vzdržani sprejet sprejet. Kompromis dve za, proti vzdržani. Sprejet. Enajst za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Dvanajst za, proti vzdržani. Zavrnjen. Trinajst za, proti vzdržani. Sprejet. Štirinajst za, proti vzdržani. Sprejet. Kompromis tri za, proti vzdržani. Sprejet. 15 in 16 identična za, proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis 4 za, proti vzdržani, sprejet, 21 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 24 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani, sprejet, drugi del za, proti vzdržani, zavrnjen, 25 za, proti vzdržani, proti vzdržani. Sprejet 26 za proti vzdržani. Sprejet 27 za proti vzdržani. Sprejet še glasovanje o snutku mnenja. Eh, glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, 2 vzdržana glasova. Čestitamo gospodu Takoli. So. Nun kommen wir zum Punkt 13. Sedaj pa točka 13 na dnevnem redu. Evropska razsežnost v športu. Besedo dajemo Santiago. Eh. Najlepša hvala, gospa predsednica. Samo trenutek, da najdem svoje papirje. Bueno, improviso, si igual, tengo en inglés. <laughs> Sí. Bom, pa malo improviziral. Torej, dvakrat smo že imeli izmenjavo mnen v zvezi s to temo. V teh razpravah sem vam že povedal, o čem govorimo, je poročilo. Večkrat sem se sestal z različnimi kolektivi, uh, od uh, rekreativnega športa do profesionalnega športa, uh, sestal sem se z različnimi akteri in uh, sem skušal tudi vse to vključiti v poročilo. Upam, da bom s pomočjo različnih poročevalcev v senci in tudi uh, sporočevalci iz drugih odborov lahko še izboljšal to poročilo. Zdaj bi rad prebral prvi konsiderando, ki malo pokaže uh, pot uh, in strateške cilje Evropske unije na tem področju. Uh, Eh, šport spodbuja vrednote, spodbuja vključenost v družbo in je namenjen tudi vsem državljanom, ne glede na eh, njihovo veroizpoved, spol, eh, socialni status in tako naprej. Zato bi rad povdaril pomen športa, ki presega razlike med ljudmi. Mm, poleg tega želimo pozoriti na sporočilo komisarke. Mislim, da je to sporočilo zelo dobro. E, člen 165 pogodbe o delovanju Evropske unije daje EU novo pristojnost na področju športa. Moje poročilo sem razdelil na različne oddelke, zakaj je šport pomemben za družbo. Eh, zakaj je treba spodbujati šport v šolah, v športnih centrih. Gre tudi za boj proti dopingu, za krepitev zdravja s športom. In primerjal sem tudi uh, trgovanje z nedovoljenimi poživili, uh, s trgovanjem z drogami. To je tudi treba upoštevati in to je zelo pomembno za prihodnost naših športnikov. Namreč, uh, da se bodo lahko uh, pripravili na, uh, na tekmovanje in potem tudi, ko zaključijo kariero, da bodo imeli neko uh, dostojno življenje in poklic. Uh, ukvarjam se tudi s problemom huliganstva na tekmovanjih. To je evropski pojav. Treba bi bilo prepovedati vstop na stadione. Uh, Potem še ena točka, Evropska dimenzija športa, o tem smo se pogovarjali tudi včeraj eh, s polskim ministrom za šport. Govorili smo o pomenu športa eh, tudi za ustvarjanje novih delovnih mest, eh, za rast in evropski BDP. Želim povdariti tudi pomen prostovoljstva v športu. Brez prostovoljcev bi bilo nemogoče ohranjati športni nivo, ki ga imamo v Evropi. Evropski športni model temelji na klubih, temelji na eh, delu prostovoljcev in na športnih društvih. Še ena točka se mi zdi pomembna. To je v prvi vrsti priznanje Eh, lasništva nad različnimi športnimi dogodki, to je zelo pomembno. Eh, lahko je to element boja proti eh, vnaprejšnjemu določanju izidov. To je velik izziv, ki je pred nami. Poleg tega bi moral šport imeti korist od, od strukturnih skladov Evropske unije. Tu bi morala upoštevati tudi Evropska unija, kajti uh, proračun za šport je vedno pomankljiv in morali bi omogočiti, da bi lahko uh, šport črpal tudi iz strukturnih skladov. Potem imam tukaj še organizacijo športnih tekmovanj organizacijo športnega modela v Evropi, to je pomembno. Pomembno je tudi upravljanje v športu. Ta, to mora temeljiti na transparentnosti in demokraciji. Vsi, ki so zastopani v uh, športnih društvih, morajo delovati transparentno. Poleg tega moramo imeti nadomestila za izobraževanje športnikov, to pomembno je to v klubih in pa registr zastopnikov evropskih športnikov eh, bi tudi bil pomemben. Tukaj bi moralo zapisati, biti zapisano, kdo so ti športniki, ki imajo zastopnike. Na ta način bi ustvarili boljši nadzor. gospod Dehan se ukvarja s finančno transparentnostjo eh, klubov in mislim, da je to zelo pomembna točka. Včeraj smo razpravljali tudi z, s polskim ministrom in sicer o integriteti uh, športa po celotni Evropi, da bi se uh, sankcionirala dejanja proti integriranosti, integriteti športa. Poleg tega se zauzemam za vse evropsko uh, združenje, ki bi lahko imelo sedež v um, Bruslu ali kje drugje um, obstaja že eh, tako združenje v Avstraliji in v ZDA in zakaj ne bi imeli nekaj podobnega tudi tukaj. Veliko je v športu tudi um, nelegalnih stav, veliko piratstva. Eh, večina tega se dogaja izven evropskih uh, držav in ko sklepamo dogovore s tretjimi državami, bi morali upoštevati tudi ta vprašanja. Klube bi morali um, prositi oziroma od njih zahtevati, da sprejme odgovornost za mladoletne športnike. Klubi bi morali biti odgovorni eh, za izobraževanje teh športnikov, za usposabljanje in pa tudi za vrnitev v državo izvora. Potem pa še evropska identiteta športa. Evropsko komisijo pozivam, da bi organizirali Evropski dan športa. Mm, imamo že eh, veliko različnih dni, ki so posvečeni različnim dejavnostim in enako bi lahko imeli za šport. Eh, imam pa še pobudo Evropske predstolnice športa pod vodstvom ACES-a. Še ena tema, ki se mi zdi pomembna, je, da eh, vzpostavimo nek registr avtohtonih športov, kaj ti, ti predstavljajo našo dediščino. To dediščino moramo Eh, braniti, jo ohranjati in morda bi bilo zanimivo organizirati tudi festival avtohtonih športov vsako leto ali vsaki dve leti. Lahko bi imeli tudi program mobilnosti za mlade, kot je naprimer že program Erasmus za študij, pa bi v športu tudi lahko organizirali nekaj podobnega. v nekem britanskem časopisu eh, je bila ta tema že izpostavljena, namreč, da bi na športnih tekmovanjih izobesili evropsko zastavo. To je samo predlog, poudarjam predlog. Eh, ta predlog se lahko sprejme ali pa tudi ne. Da bi lahko države uh, uporabile svojo zastavo, poleg tega pa tudi evropsko zastavo ali uh, grb. O tem se bodo odločali klubi posebej uh, in to je resnično samo predlog, uh, ki ga lahko tudi zavrnemo. Rad bi se zahvalil tudi sekretarjatu za vso podporo pri izdelavi tega poročila. Uh, zahvaljujem se vsem sodelavcem, uh, vsem sodelavcem iz uh, ELS, uh, vsem mojim sodelavcem v pisarni, vsem kolegom, ki so razpravljali z mano o tej temi. Podpora je bila skoraj soglasna in to je zaenkrat prvo poročilo. Upam, da ga bomo eh, z vašimi predlogi, s predlogi sprememb eh, še razširili. Morda bi lahko podaljšali rok za vložitev predlogov sprememb. Na začetku je bilo rečeno do konca avgusta, ampak eh, do takrat trajajo počitnice in morda bi lahko predloge sprememb mm, podali tudi še teden dni kasneje in na ta način bi resnično lahko poročilo razširili in izboljšali. Najlepša hvala, eh, gospa predsednica. Veselim se že vaših komentarjev. Kolegi, Hvala. Gospod eh, Gubik se že veselo smeji, kmalo se bo povezal z evropsko zastavo. Gospod Kelly, imate besedo. Eh, Hvala lepa. Eh, samo pripomba, ne gre za kritiko, ampak danes nisem mogel eh, glasovati. Zato mislim, da bi se morali ta sistem ogledati stališča parlamenta, ko gre za poslance, eh, za namestnike poslancev, ne morejo niti glasovati o vseh eh, svojih amantmajih. Mislim, da bi se morali še enkrat ogledati ta sistem. No, uh, med glasovanjem sem prebral poročilo FISAS, mislim, da je poročilo odlično, pokriva vse pomembne razsežnosti športa in uh, našteva področja, kjer je potrebno poskrbiti za dodatne ukrepe. Čestitam gospodu FISASu za dobro delo. Um, samo še nekaj bi dodal. Najprej govori o ženskah v športu. To je pobuda, ki je bila podana. Eh, to je resen problem in mislim, da je eden izmed razlogov, zakaj ženske niso bolj prepoznavne v športu, ta, da niso zastopane na visokih ravneh v športnih organizacijah, kajti tam lahko določajo to, kar se bo na koncu zgodilo mm, na samem terenu. Prav tako je potrebno poudariti gospodarsko vrednost športa. Številni ljudje tega ne razumejo. Gre za 3,65 odstotka eh, evropskega BDP, to je promet, ki ga ustvarja šport, prav tako pa lahko šport zelo spodbuja tudi turizem. Eh, to podarja tudi gospod Fises v poročilu. Potem govori tudi o naslednjem problemu. Gre za klube v primerjavi z nacionalnimi moštvi in pa potrebo po neki ureditvi uh, eh, za klubi, da lahko igralci iz klubov potem brez problema igrajo za nacionalna moštva, brez da bi imeli uh, probleme. Uh, to si moramo gledati na evropski ravni. Ustrezno financiranje športa, tudi tukaj ima poročevalec prav v zvezi za strukturnimi skladi sem uložil predlo, predlog spremembe, predlo, predlagal sem, da bi eh, pri strukturnih skladih vključili tudi šport. Ta predlog spremembe je bil sprejet in sedaj bo omogočeno tudi financiranje športa v tem okviru. Potem eh, se strinjam tudi o razsodišču za šport. Eh, tudi to potrebujemo v Evropske unije, torej sodišče bi lahko prispevalo k eh, reševanju problemov, ki jih ni možno rešiti na nacionalni ravni. Eh, to bi nam eh, prihranilo veliko denarja in problemov, če bi imeli takšno razsodišče v Evropski uniji. Potem pračevalec govori tudi o Evropskem dnevu športa, o Zvezi Evropskih prestolnic športa in o Evropski prestolnici športa. Če bi imeli takšno prestolnico, potem bi morale tam potekati najrazličnejše aktivnosti v tem določenem letu. Ne moramo pa pokriti vsako mesto, vsako leto. Če damo nekemu mestu status Evropske prestolnice športa, potem mora biti vse skupaj osredotočeno na to mesto. Potem se strinjam tudi, ko gre za zastavo morali bi se prizadevati za to, da bi bila na velikih športnih dogodkih videna tudi evropska zastava. Veliko ljudi tega noče, želijo imeti svojo lasno nastavo, zastavo, nacionalno zastavo, ampak če bi bile tam videne tudi evropske zastave, bi nas to približalo našim državljanom. In ne nazadnje, uh, poročevalec govori o tradicionalnih športih, imamo načrt tega, kje obstajajo ti tradicionalni šport in igre. Um, mislim, da ti poudarjajo kulturno dimenzijo športa na evropski ravni, povečujejo prepoznavnost določenih regij. In resnično mislim, da je to dobro poročilo, mislim pa, da bi morali razširiti oziroma podaljšati rok za vložitev predlogov sprememb, kajti sedaj poleti bo veliko ljudi na počitnicah in zato bi nekateri dobri predlogi sprememb lahko prišli prepozno. Hvala, gospod Kelly. Eh, naj se vrnem k vaši prvi pripombi. Vi imate pravico za to, da vlagate predloge spremen, da glasujete, ampak eh, problem je v tem, da ste nadomestnik, zato lahko glasujete samo, če polnopravni član manjka. Eh, če gre za vaš predlog spremembe, se lahko s kakšnim kolegom dogovorite, da ta glasuje za vaš predlog spremembe. Ne moramo pa sedaj spreminjati uh, pravil, zato ker ste vi tako unet član našega odbora. No, ampak kakorkoli tem se lahko tudi mi dva dogovoriva. Um, ja, želim vsega skupaj. Uh, obravnavati na osebni ravni, ampak mislim, da bi morali razmisliti o celotnem delovanju glasovanja v Evropskem parlamentu. Ja, to glasuje tako kot v drugih parlamentih. Glasujejo polnopravni člani, nadomestniki pa samo, če polnopravnih članov ni. Tako je posod. Dobro, sedaj pa. Uh, eh, 13 se vas je javilo k besedi. Če želite še danes domov, potem uh, prosim, da, se, da ste čim bolj kratki in jedrnati. Uh, torej, ni treba začeti pri Adamu in Evi in uh, od tam naprej, ampak prosim, bodite kratki. Gospa Boskort. Voorzitter, uh, nou, meneer Fisas, uh, u zei gister zelf al. Gospa predsednica, hvala. Gospod Fisas, včeraj ste rekli, da o športu lahko na dolgo in široko govorimo, vendar nimamo časa za vse. Veselim se sodelovanja z vami. Veliko pomembnih točk ste izpostavili v svojem poročilu. Včasih eh, se ljudje pri tej temi osredotočajo preveč na nogomet vi pa ste zajeli vse športe in to se mi zdi dobro. Ena stvar, ki jo pogrešam, pa ne v vašem poročilu, ampak v sporočilu komisije, namreč, da je omenjeno uh, pomankanje dejavnosti na tem področju. Tukaj bi eh, si morali ogledati, kaj bi še lahko naredili. Uh, pa še nekaj o dopingu. Uh, Mislim, da ne bi smeli žrtvovati temeljnih pravic v boju proti dopingu. Zagotoviti moramo pravico do zasebnosti vseh, ki sodelujejo v športu. Pa še glede karijere. Z mnogimi športniki sem se pogovarjala o tem. Do srednje šole je vse v redu, ko pa športniki začnejo študirati, se stvari zapletejo, eh, tako je v nogometu in tudi v drugih eh, športih. Njihova športna karjera se s študijem eh, prekine in to si moramo ogledati. Poleg tega se moramo ukvarjati tudi z enakovrednostjo diplom, pa še o razsodišču imam nekaj vprašanj vse se zdi nekako zapleteno, sistem, ki ste si ga vi zamislili, eh, zgleda zapleten in potrebujemo tukaj še nekaj pojasnil. Eh, glede zastopnikov se strinjam, da bi potrebovali registr. Eh, registr, ki ga pripravlja FIFA, ni zadosten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 sem zagovornik Evropske unije, ampak mislim, da takšna poročila eh, ljudi ne pripravijo do tega, da bi vzljubili Evropsko unijo, ampak prej nasprotno. Številne stvari ne bi smele biti vključene v poročilo, nekaj jih bom tudi omenil. Obstaja načelo, da ne bi smeli ustvarjati nečesa, kar ni potrebno. Eh, zdi pa se mi, da ste vi vključili veliko nepotrebnih zadev. Pri točki 9. Eh, pravite, da je pomembna centralizirana izključeno zemeljska komercialna uporaba pravic za predvajanje športnih tekmovanj. Morda uh, bi to lahko bilo negativno. Uh, Govorite tudi o Evropskem registru zastopnikov v športu. Tudi to se mi zdi nepotrebno. Radi bi vzpostavili nek Evropski senat pri razsodišču. To se mi zdi drago in nepotrebno. E, morali bi vprašati evropske davkoplačevalce, če se s tem strinjajo in denarja ne bi smeli porabljati za takšna vlaganja. Predlagate tudi uh, dan, Evropski dan športa vsako leto. Veliko takih dni je že organiziranih in postavlja se vprašanje, ali potrebujemo res še nove take dneve. Eh, poleg tega omenjate pobudo za Evropsko prestolnico športa, obstaja že Evropska prestolnica kulture in sprašujem se, ali je potrebna še prestolnica športa. Pa še točka 26. Ta je bila zanimiva za britanski tisk, kot je bilo rečeno. Tudi na polskem se ukvarjamo z vprašanjem, ali naj se evropska izo zastava izobesi na velikih športnih prireditvah in ali naj bo tudi na dresih evropska zastava. Meni se to zdi nenavaden predlog, zakaj bi bilo to potrebno, če je nacionalni eh, simbol polske orav. Ali naj potem ima športnik na adresu zraven še evropsko zastavo, ali naj evropska zastava nadomesti orla, ali kako si to predstavljate. Eh, to so torej moji komentarji. Hvala. uh, hello. <coughs> uh, okay. Uh. Pozdravljeni. Uh, to, kar je gospod Fisa zapisal, je res, šport je uh, zelo pomemben. Uh, sam sem igral nogomet na različnih ravneh. Šport uh, daje ljudem možnost povezovanja, združuje ljudi. Uh, in to različne ljudi, različne rase, različne razrede. Eh, veliko resnice je na tem, kar piše gospod Fisac, vendar pa nisem vedel, ali naj jokam ali se smejem, ko sem prebral naslednje. Tudi britanski tisk piše o izobešanju evropske zastave na športnih tekmovanjih to je Daily Express in na naslovnici ni gospod Murdoch, ampak, ampak ta predlog, torej, prosim, da zaključim. Predlagate naj bi zastavo um, izobešali na športna tekmovanja in jo celo upodabljali na dresih, ampak to je tista zastava, ki je morala biti izključena iz Lizbonske pogodbe. 50 odstotkov ljudi v moji državi želi zapustiti Evropsko unijo. In če boste eh, športnike, kot so Jerry Wilkinson in drugi, eh, prisilili, da nosijo zastavo na svojih dresih, bi to ljudi še bolj odvrnilo od Evropske unije. Eh, hvala. Imate vse. Eh, svoje časopise, televizijo, ampak mislim, da tukaj nimate prav. Tukaj želim oblikovati dobro športno politiko. Prosim, poslušajte. Prebrati bi morali poročilo. To ni neka reklama, ampak je samo predlog. Gospod Belet je naslednji. Uh, Najlepša hvala. Zelo kratek bom. Mm, podal bom predlog spremembe glede prvega predloga. Naj bi namreč uh, izobesili Mrdokovo zastavo na mesto evropske zastave. Zdaj, ko sem to povedal, bi pa rad uh, še čestital poročevalcu, to je ambiciozen in realističen predlog. Eh, pričakovati je bilo, da bodo mediji eh, nenaklonjeni temu predlogu. Eh, številni kolegi so napačno razumeli predloge v poročilu. Ko govorimo o senatu pri razsodišču, poročevalec ne misli, da bi to morala organizirati Evropska unija, ampak. Uh, se mora za to odločiti, se morajo za to odločiti države in uh, športni klubi. Ne bo se s tem ukvarjala Evropska unija. Isto velja za druge predloge, naprimer glede zastopnikov športnikov. Tukaj je predlagan Evropski registr, poročevalec ne pravi, da to mora neposredno organizirati Evropska unija. To ni zapisano v poročilu. Mi samo uh, predlagamo in spodbujamo um, pogajanja, ki se odvijajo med uh, športnimi organizacijami in Evropsko komisijo. Mi se zauzemamo za tisto, kar je prav, ne bomo pa mi neposredno tega organizirali in tega ne govorite britanskemu tisku, kajti uh, to sploh ni res. Še dve dodatni točki. Um boj proti korupciji, proti eh, določanju rezultatov naprej, proti dopingu. Vse to se mi zdi ključnega pomena. Eh, pa še eh, finančno, finančni vidik, ki tudi mora biti dobro urejen. Prejšnji vikend je bil v Independentu zapisan primer Manchester Citya. -ja. Eh, in sicer gre za 400 milijonov funtov eh, sponzorstva, zdaj pa je UEFA začela preiskavo, s tem se ne bo ukvarjala Evropska unija, ampak UEFA. Ampak mi lahko v poročilu povemo, da podpiramo UEFA pri prizadevanju za transparentnost pri tej eh, preiskavi. Ehm, tukaj gre za transparentnost in naj to resnično razreši UEFA, naj omogoči, da bodo pravila jasna in da bo uh, eh, vladal fair play. Mm, to dobro upravljanje v športu se mi zdi zelo pomembno. Ja eh, Kolego, ki ga ponavadi v tem odboru ni, eh, želim reči dobro, da ste danes tukaj in v pogodbi piše, da športne organizacije moramo upoštevati eh, in mi moramo upoštevati njihovo avtonomijo. Nihče se jim ne bo umešaval. Če pa FIFO, UEFO. Uh, Eh, oziroma če te organizacije in druge nas prosijo za pravila, eh, se moramo tega eh, držati. Mi pač teh seveda ne bomo pripravljali, lahko pa poskrbimo za neko platformo. To je problem. Vi vedno preberete to, kar želite prebrati in ne to, kar je zares napisano. Sedaj pa gospod Boris. No co, v kilku zanjah tež o fladze povem, ampak ne želim, da bi ten temat. Najlepša hvala, samo nekaj besed in sicer o zastavi. Pa ne samo to, najprej bi rad eh, čestital poročevalcu za to poročilo. To je poročilo, na katerega je čakala Evropska eh, športna skupnost že dolgo časa, zelo široko poročilo je. In uh, tudi glede na to, kar je povedal polski minister včeraj, uh, Eh, bodo sprejeta nova, nove dejavnosti in uh, pristojnosti za šport so zapisane v pogodbi, tako da nam to omogoča delovanje na tem področju. Um, gospoda Fisasa podpiram na tem področju. Pomembna je transparentnost uh, v športu uh, in sicer z različnih vidikov, tudi stališča izobraževanja uh, prihodnjih generacij. Uh, Omenil bi tudi korupcijo in pa vnaprejšnje določanje izidov, potem pa to, da bi bilo treba registre zastopnikov objaviti. To se mi zdi zelo pomembno. Podpiranje dvojnih karier športnikov in uh, to, tudi to je pomembno. Pa še glede zastave ni razlike med mano, ki sem Poljak in gospodom Fisasom, ki je uh, Španec. 2012 eh, na Evropskem uh, prvenstvu v nogometu bi morda lahko izobesili zastavo. Seveda bi vsak klub oziroma vsako moštvo imelo svojo zastavo, ampak uh, ne vidim problema, zakaj ne bi visela tudi evropska zastava. Thank you. Um, there are few areas that have... Hvala. Uh, malo je takih področij, ki so pomembni na lokalni ravni in na evropski ravni in to je šport. Zato je zelo pomembno, da zagotovimo, in uh, se držimo tudi načela subsidijarnosti. Ne smemo tukaj usiljevati nekaj od zgoraj. Eh, vsi se sprašujemo, kakšna bo razsežnost v športu, kako lahko pomagamo uh, športnim gibanjem v Evropski uniji. Ne smemo pa se spraševati, kako nam športna gibanja in društva lahko pomagajo graditi Evropsko unijo. In zato gre pri tem ta predlog o evropski zastavi na Eh, športnih tekmovanjih, to se mi zdi nezaslišano. Za Združeno kraljestvo je to nezaslišano. Naša zastava je, eh, oziroma naše zastave, kajti imamo jih več, angliško, velško in tako naprej, to je del naše tradicije in je zelo občutljiva tema. Za nas je to zelo pomembno, eh, zelo strastni smo do svojih Eh, moštev in ne moremo usiljevati evropske identitete ljudem. To bo nek projekt, ki bo ljudi odvrnil od Evropske unije. Pa še nekaj o senatu pri mednarodnem športnem razsodišču. Eh, skrbi me, eh, kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do kakšne zadeve med evropsko in neevropsko stranko. Veliko komentarjev je namenjenih posebej nogometu. Moramo si ogledati to, kaj se danes dogaja in kaj bo še v prihodnosti in na to se je treba usredotočiti. Eh, veseli me, da eh, ste se usredotočili tudi na usposabljanje športnikov, na mlade generacije in na pomen športa, ki združuje ljudi. Na to eh, bi morali biti pozorni, ne na to, kako bi s športom oblikovali evropsko identiteto. No, sedaj bom rekla enkrat za vselej. To poročilo ni poročilo Evropski zastavi. To poročilo tudi ne eh, ukazuje nameščanje. Eh, zastave. To poročilo je krasno poročilo o mnogih pomembnih stvarih v športu in tu je samo malenkosten predlog, da bi to lahko storili. Saj ni treba vsakemu posebej razlagati, zakaj to ni potrebno. Zverjetno do tega ne bo prišlo, vendar zakaj ne bi imeli tega predloga. To je stavčič v tem krasnem poročilu. In če nimate nič drugega kot to, potem eh, smo res ubogi. Ta Eh, odbor mora govoriti o mnogih drugih stvarih in ne o eh, predlogu o zastavi. Saj se smešimo, če govorimo o samo tem majhnem predlogu in nič drugem. Malo bolj resni moramo biti. Poročilo je resno in dobro in se loteva eh, pomembnih stvari. Gospa Nevedalova in prosim ne o zastavi. Ja, Hvala, gospa predsednica. Rada bi pohvalila poročevalca za dobre predloge. Poročilo se mi zdi dobro, še posebej me zanima točka 8. Eh, eh, tukaj bi morali eh, govoriti o istih pravicah za športnike, kot jih imajo delavci oziroma zaposleni pogosto eh, so športniki poškodovani ali pa ne morejo normalno študirati. Vse to vpliva na njihovo kariero in ta točka se mi zdi zelo pomembna, tudi točka 11. Namreč, da se uporabljajo strukturni skladi za financiranje športa. Če je kdo od komisije tukaj, me zanima, ali imate kakšne predloge, kako bi eh, črpali strukturnih skladov za financiranje športnih dejavnosti. Poleg tega bi morali uh, omenjati tudi majhna športna društva, uh, eh, amaterije in ne samo velike klube. Pa še program mobilnosti za naše športnike, uh, morda uh, gre tukaj za problem, uh, problem prevoda. Uh, ne bi, ni mi všeč beseda atlet oziroma atlet, ampak mladi športniki, uh, kaj takega bi morali uh, tukaj vključiti um, po mojih besedah, atlet oziroma atleti ne vključuje. Uh, naprimer, igralcev hokeja in tako naprej. To bi moralo veljati za vse mlade športnike, ki naj imajo um, prost pretok po Evropski uniji. Ne bom pa uh, govorila o zastavi, zdi se mi, da bi bilo dobro uh, imeti slovaško in evropsko zastavo na tekmovanjih. Gospod Pago. Eh, hvala. Govoril bom mačarsko, želel sem najprej govoriti uh, angliško, ampak upam, da bom na ta način se izognil problemov. Eh, prepričan sem bil, da bodo kolegi govorili o točki 5 eh, in ne toliko o točki 26. Zelo me veseli, da je bila ta točka vključena. Prijatelj Santiago je pred časom torej prehiteva, kajti nimajo še vse države tega organiziranega. Eh, zelo sem vesel, da sem eh, član te ekipe, da se ukvarjam s tem in to je prvo poročilo, ki eh, ga spremljam od začetka do konca. Vesel sem sodelovanja s kolegi. Edino vprašanje, ki ga imam, je povezano s točko 25. In tukaj se pridružujem temu, kar je povedala gospa Boskurt eh, o dnevu športa. Večkrat smo razpravljali že o programu Erasmus za šport. Poročevalca bi vprašal, ali ima kakšno idejo glede tega in ali nam to lahko zaupa. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Jaz bi rada govorila o temi oziroma v točki o kateri še nismo govorili v tem odboru in sicer gre za izobraževanje. Konec koncev smo mi tudi odbor za izobraževanje. Izobraževanje in šport sta povezana, ne gre samo za fizične e, vidike, zdravje in podobno, temveč gre tudi za socialne vidike, gre za kolektivne vrednote, ki se jih tu učijo in zaradi tega je to pomembno e, vključevati v izobraževalni sistem od najmlajših let naprej. Rada bi podprla. Eh, tudi eh, predlog, da naj šport financiramo iz strukturnih skladov Evropske unije. Mislim, da je šport zelo pomemben za kohezijo in eh, tu bi imeli celo vrsto projektov primernih za sklade in mislim, da športom lahko tudi podpremo evropske strategijo in rada bi tudi podprla Evropski dan športa. Mislim, da je to odličen način za to, da prenesemo sporočilo, ki ga želimo prenesti in tudi eh, E, evropska prestolnica športa je zelo uh, dobra zamisel in potem pa tudi pod vodstvom ACES. Uh, torej, rada bi podprla pobude, ki že obstajajo in tudi Evropska zastava. To bi tudi lahko podprla. To ni nekaj zaukazanega, temveč predlaganega in to bi prav gotovo dobro odrazilo naše vrednote. Hvala. Sì, io <clears throat> volevo intervenire solo per eh, dire che questa <clears throat> relazione, come già. Uh, bi samo dejal. Da eh, je poročilo Santiago Fisasa zelo dozorelo in da je dobro poročilo. Pomembno je, da tudi upoštevamo vprašanje žensk, zlasti za oziroma na olimpijske igre v letu 2012 v nekaterih državah eh, se ženske še vedno ne morejo svobodno ukvarjati s športom. Tu gre torej za vprašanje enakosti, svobode žensk, tudi o tem bi morali govoriti. Potem pa tudi možnost, da bi sredstve strukturnih skladov tudi financirali šport. Uh, in uh, športna igrišča, to se mi zdi zelo pomembno. Toliko o tem, no, zastava, evropska zastava, ta visi eh, tudi pred eh, javnimi stavbami in lahko bi tudi tukaj visela. Hvala, gospa Kamarebart ker je pozno, ne bom govorila dobro poročilo, dobra podlaga, nekaj predlogov sprememb bo in potem bomo delali naprej. Hvala lepa. Gospa Hannibal. Um, Hvala, predsednica. Z britanskega vidika eh, bi rada povedala, da to ni stvar nas vseh. Strinjam se s tem, kar ste vi povedali. To je samo predlog. Predlog lahko izbrišemo, lahko podamo predlog spremembe. In nikakor ne mislim, da gre pri poročilu za kakšno spodbujanje evropske identitete ali kaj podobnega. In to bi rada povedala tudi britanskim kolegom. Mislim, da če se preveč usredotočamo samo na to, bomo izgubili mm, eh, dobre stvari v poročilu. Sama mislim, da je poročilo odlično. Eh, Marko si je ravno govoril o ženskah v športu in s tem se strinjam. Tukaj imamo še veliko uh, dela. Upam, da bomo uh, na tem področju napredovali na konstruktiven način. Veliko je tudi, uh, velika je socialna razsežnost športa in tukaj nas tudi čaka še precej dela. Tudi mađarski kolega je nekaj omenil, kar uh, v športu še ni dobro urejeno, še posebej ne v britanskem nogometu, pa še olimpijada. Naslednje leto bodo olimpijske igre v Združenem kraljestvu. Obiskali bomo prizorišče in upam, da bomo lahko še naprej spodbujali eh, šport. Eh, Ne pa eh, na način, kot, to, eh, kot si to predstavljajo kolegi tukaj, da gre za nek eh, prevzem športa strani Evropske unije. Poročilo mislim, da je zelo dobro in vsi bi ga morali podpreti. Hvala. Hvala lepa, gospod Lokegard. Uh, Ker je pač to vprašanje občutljivo, Mikrofon je izpadel. E, bom govoril v svojem e, jeziku. E, torej, poročevalec je tudi omenil vse politične skupine. Za svojo politično skupino želim reči, da povsem odpiram to, podpiram to poročilo. Dobro je, resno navaja vse, kar je potrebno v tem kontekstu. In če izhajamo iz člena 165 Lisbonske pogodbe, potem imamo tu tudi dobro podlago v imenu skupine Alde bi rad eh, dejal, da eh, gre po mojem mnenju predvsem za socialno razsežnost športa, gre za zbliževanje državljanov, eh, ustvarjanje kohezije in tudi javno zdravje mora biti centralna tema v tem področju. Predvsem pa se moramo osredotočiti na to kohezijo, eh, povezanost v Evropske unije, zlasti seveda tudi eh, z, z ozirom na javno zdravje. In tu eh, z ozirom na javno zdravje lahko šport postavimo v ospredje. Gospe Meklarki, moram dati prav. Mislim, da moramo biti previdni. To te emocionalne razprave o zastavi, himni in tako naprej ne bi smeli začeti. Kaj ti državljani bodo zelo hitro zauzeli odklonilno držo. Tu je seveda prisotnega zelo veliko populizma. Eh, vendar mislim, da se podajamo na tanek let, če govorimo o zastavah. Na Danskem je bil pod podoben članek kot v britanskem tisku in sicer je bila objavljena anketa, po kateri 80 odstotkov meni, da bi bila to neumna ideja in to moramo upoštevati, ne glede na to, kaj si mislimo mi. Strinjal bi se s tem, da seveda lahko damo tak predlog, to je seveda uh, prostovoljna zadeva, to lahko tudi črtamo, vendar če nam gre za šport in našo razpravo, uh, moramo to upoštevati tudi v okviru naših eh, eh, razprav. Mi populizmu ne smemo dati priložnosti, da uniči našo razpravo, kajti če to ostane tako, potem bo to eh, osrednja točka razprav. To smo videli že tukaj v odboru in mislim, da populistom ne smemo dati te priložnosti, sicer pa se posem strinjam s tem poročilom. In sedaj še čisto na kratko, gospod Kelly. Da, posem na kratko. Želim ponoviti to, kar ste povedali vi in gospa Honeyball. Eh, glede britanskega tiska. To je torej predlog, priporočilo. Eh, torej, to je naloga poročevalca, da naredi eh, predloge, mi pa odločamo potem, potem drugič. 50 odstotkov Britancev želi zapustiti Evropsko unijo, to ni nič eh, presenetljivega. Mi eh, dobimo samo slaba poročila o Evropske uniji, napačna poročila in to pomeni, da mi ne branimo naše zadeve dovolj močno. Eh, očitno imamo najslabši PR na svetu, mi dovoljujemo ljudem, da govorijo negativno o nas in ne streljamo nazaj. E, dejstvo je, da e, pač moramo tudi e, se bati določenih hekerjev, ki bi lahko udarili v naše telefone in podobno zaradi britanskega tiska. Hvala lepa, John. V Lisbonski pogodbi obstaja seveda možnost zapuščanja Evropske unije. Samo to sem hotla reči. Tudi jaz bi rada še nekaj dodala, če mi dovolite. Uh, V tem poročilu bi rada dodala še naslednje. In sicer, da moramo misliti na to, da ne sme prihajati do diskriminacije žensk v nogometu. In sicer v naslednjem smislu. Olimpijska pravila predpisujejo e, oblačila e, med športom. Se pravi, e, olimpijska pravila pravijo natančno, kaj je treba obleči pri katerem športu. Kaj pa sedaj delajo države kot Iran? Izmislili so si, da se je treba povsem zaviti uh, in zakriti in uh, dopuščajo njihovo sodelovanje. Uh, in to pomeni, da države iz muslimanskih držav, ki so do sedaj uh, drznile plavati v nomadnih kapitalih, kopalkah eh, v, in ki so delale v normalnih krat, eh, majicah s kratkimi eh, eh, rokavi, si tega ne bodo več eh, upale, zaradi tega, ker lahko pač druga stran argumentira s tem, saj tudi ženske lahko sodelujejo v nogometu, tudi ko so zavite od eh, eh, glave do pete. In v Iranu, naprimer, je eh, bila velika prireditev je bila nogometna tekma in tam so se ženske eh, eh, zahoda eh, zavile od glav do pet, tako kot muslimanske ženske. In jaz sem jih spraševala, ali so še normalne. Torej, dragi Santiago, o tem moramo razmisliti. Mi moramo dati pravila oziroma mi moramo dati v poročilo, da je treba spoštovati olimpijska pravila o oblačilih. In to moramo napisati tudi FIFI. Treba je poskrbeti eh, za vse, da ženske eh, ki zapuščajo svoj geto, da teh žensk ne bomo zopet vračali v geto, ker jih bo nekdo drug prisiljeval, naj se zavijajo od glav do pet. No, eh, to bi rada nekako spravila noter, morda imaš ti kakšno idejo, kako bi to lahko zapisali. Sedaj pa komisijo, ali želite kaj dodati? Da, hvala. hvala lepa poroče Vavcu za obsežno informativno poročilo in mi tudi zelo cenimo eh, to eh, plodno razpravo v tem odboru. Mi smo za to poročilo zelo hvaležni zaradi tega, ker v veliki meri odraža tudi mnenje komisije o tem, kako naj se eh, razvija evropska razsežnost v športu, tako kot je to zapisano tudi v pogodbi. Poročilo eh, analizira pomembne vrednote športa in športnih organizacij, izpostavlja glavne izzive in povdarja, in to je zelo pomembno in morda tu nekoliko eh, tudi vam ugovarjam, da šport prispeva tudi k eh, doseganju ciljev Evrope 2020. Poročilo je po mojem mnenju zelo uravnovešeno, kaj ti omenja razne razsežnosti športa, gospodarsko razsežnost, socialno razsežnost, eh, posebno organizacijo tega sektorja in na ta sektor gleda kot zelo celovito eh, in obravnava tako profesionalni kot amaterski šport. Eh, torej, komisija lahko podpre splošno usmeritev poročila, ki je v veliki meri tudi usklajeno z našim sporočilom. Glede specifičnih predlogov v tem poročilu, mislim, eh, da bi celo vrsto teh predlogov lahko uskladili tudi z eh, resolucijo uh, sveta z 20. maja in uh, vse to bi lahko tudi vključili v novo delovno strukturo, ki jo ravno kar vzpostavljamo. Komisija bo tudi dala tu svoj prispevek in bo pomagala pri implementaciji nekaterih predlogov, zlasti seveda predlogov, ki smo jih tudi mi dali v svojem sporočilu. Med drugim bomo eh, sprožili celo vrsto študij, raziskav, eh, ne bi sedaj navedla vseh področji, torej mi bomo sprožili in začeli celo vrsto eh, raziskav. So torej v pripravi. Ravno kar smo tudi začeli preiskovati nacionalne zakonodaje o športu in goljufiji, tu gre seveda za eh, dogovorjene izide igr, eh, tekem in eh, moramo seveda tudi pregledati eh, priporočila sveta o eh, Eh, športu, eh, fizični dejavnosti in zdravju. Eh, začeli bomo tudi raziskavo o gospodarskih in pravnih vidikih transferjev igralcev. To bomo naredili še letos. In začeli bomo tudi študijo oziroma raziskavo o bodoči funkciji Evropske unije spremljanja športa, monitoringa, kajti s tem se pa tudi v tem poročilu ne ukvarjamo ukvarjate, nikjer nisem videla tega. In potem pa prispevek športa k gospodarski rasti in zaposlovanju v Evropske uniji je tudi študija, eh, ki je v pripravi. Nekoliko se ne strinjam eh, s poročilom, eh, zlasti z opombami poročevalca o prihodnosti in zdravju. Tu piše zdravje in fizična aktivnost, da to pač eh, oziroma izboljšanje zdravstvenega stanja športom, da to ni vprašanje, s katerim se ukvarja Evropska unija oziroma bi se morala ukvarjati Evropska unija. S tem se ne strinjam in uh, in to tudi ni v skladu z eh, eh, ukrepi, ki jih mi financiramo od leta 2009 na področju eh, športa in zdravja. Potem je bilo zastavljeno tudi vprašanje strukturnih skladov. Ne. No, sestavljeno je bilo vprašanje o strukturnih skladih. Dejansko močno sodelujemo znotraj komisije z raznimi službami in zagotavljamo, da bo šport našel svoje mesto v skupnem strateškem okviru in sedaj razpravljamo tudi o splošni uredbi za ISF eh, eh, eh, torej eh, želite, da se eh, Eh, podpre evropska identiteta športom eh, in tu mi lahko rečemo identiteta in večja prepoznavnost, eh, tudi zastavo. Mi ne bi imeli seveda nič proti, je pa to kontroverzna razprava tudi v tej ustanovi in pričakujemo torej zanimanjem končni predlog. Torej, res ne vem, ali ste prebrali poročilo v celoti. Če pravite, da poročevalec trdi, da šport ne igra nobene eh, vloge za zdravje, no, jaz sem to prebrala, ampak morda bi to lahko gospod Fisas še razložil. No, gospod Fisas, še enkrat vi za konec, vendar ne o zastavi. Da. Hvala, gospa predsednica. Eh, na koncu bom spregovoril malo tudi o zastavi, ampak ne bom govoril predvsem o tem. Rad bi povedal nekaj še kolegom, ki so prvič v tem odboru, ki jih prej ni bilo. Večkrat sem povdaril, da to poročilo, da ima dve jasni liniji, da spoštuje načelo eh, specifičnosti športa in pa subsidijarnosti. To sem večkrat povdaril. Ves čas to govorim. Govoril sem tudi s pristojnim v Španiji. Kajti pristojnosti uh, v Španiji niso samo uh, na federalni ravni, ampak se športom ukvarjajo tudi organizacije po posameznih uh, avtonomnih regijah. Gospa Pak je dobro povedala tudi naslednje. Številne federacije in združenja nam pravijo, treba je stvari urediti. In zato sem si prizadeval v svojem poročilu. Specifičnost je tudi pomembna. Sam prihajam iz uh, športa. Um, sodeloval sem v španski ekipi za golf, to je zelo britanski šport, če lahko tako rečem. Um, in sicer v klubu St. Andrews sem sodeloval. Torej, točno vem, kakšna je specifičnost športa. Vem, kakšen pomen mu pripisuje v Veliki Britaniji. In še nekaj, sam verjamem v specifičnost športa. Ampak šport, kot tudi nič drugega na svetu, ni nad zakoni in to je zelo pomembno povdariti. Eh, športne primere je treba um, proučiti vsakega posebej. Uh, šport tukaj nima neke posebne vloge, da bi lahko počel karkoli. Uh, si pač uh, športniki zaželijo. Veliko je tukaj še uh, problematičnega, veliko odprtega. Bil sem pa zelo um, previden in sicer, ko gre za nameščanje evropske zastave poleg uh, drugih zastav, nacionalnih zastav ali uh, tako naprej. In tu mislim tudi uh, posamezne zastave v Veliki Britaniji. Uh, to poročilo tukaj samo predlaga in še enkrat povdarjam, predlaga, samo za predlog gre, da se pridruži drugim za sam še Evropska. Sam sem prepričan evropejec in um, razumem, da drugi to niso, ampak razumite tudi vi, da lahko poročilo nekaj predlaga. Gospa Maklarkin, uh, vi ste omenjali, da se tukaj omenja profesionalni šport ne pa uh, eh, za dosti amaterski šport. Tukaj imajo pristojnosti tudi države članice. Seveda moramo razvijati uh, profesionalne športe eh, in pa amaterski šport. Evropa ne bo razvijala amaterskega športa, tukaj smo lahko, tukaj smo zato, da pomagamo, ampak to je predvsem stvar uh, lokalnih skupnosti, države in tako naprej. lokalne skupnosti so pristojne za urejanje tega vprašanja. Mi stvar lahko podpremo, ampak kako bodo to izvedli, eh, se bodo pa odločili vsaki skupnosti posebej. Eh, vsekakor se želim vsem zahvaliti za komentarje. Gospa Boskurt in še nekateri drugi ste večkrat omenjali športno razsodišče, tudi gospod Belet je to dobro povedal. Imamo problem. In sicer, eh, ko pride do problema dopinga, eh, pride potem do sankcij in to sankcijo uveljavi neka federacija ali združenje. Um, Gospa je omenjala tudi atlete v primerjavi s športniki, sam mislim na vse športnike. Torej, ko pride do sankcije, gre športnik pred razsodišče v Lozani. Če se ne strinja s tem, kar se odloči razsodišče, potem lahko kot vsak državljan eh, vloži pritožbo eh, in sicer na civilno sodišče kot vsak državljan. Mm, takrat pride lahko do drugačne kazni. Nekega športnika so najprej obsodili na dve leti prepovedi, eh, potem pa se je civilno eh, sodišče odločilo drugače. Prihaja do takih primerov. Sam predlagam samo, da bi v tem razsodišču organizirali še nek senat, ki bo v Luksemburgu, naprimer, in ki bo deloval po drugačni zakonodaji. Primer tega že obstaja v Avstraliji, primer obstaja v ZDA in to je pač ta tema, s katero sem se ukvarjal. Govorili smo o strukturnih eh, skladih, govorili smo o ženskah, eh, vsekakor mislim, da je to pomembna tema. Mm, rešitve niso enostavne. Nisem za to, da bi vzpostavili kvote, da bi določili število žensk, ki morajo sodelovati v organizacijah in tako naprej. Mm, in tukaj se spet strinjam z mnenjem gospe Pak, da moramo poiskati oziroma oblikovati nek predlog spremembe, ki bo vključil tudi to, da ženske morajo sodelovati na olimpijskih igrah in pri tem nositi oblačila, ki, pred, ki so predpisana za tisto tekmovanje. Ne strinjam se s komisijo, ki pravi, da zdravje ni dovolj omenjeno. Šport je pomemben za eh, moderno družbo in tudi za eh, kakovostno izobraževanje in veliko prispeva k zdravju. To eh, je ena mojih ključnih idej. Mm, kratkost poročila je od mene zahtevala, da uh, skrčim svoje misli. Uh, zato sem to bolj na kratko omenil, ampak vsekakor vsak športnik veliko prihrani na zdravstvenem področju, ker na ta način skrbi za svoje zdravje. O tem smo tudi razpravljali in upam, da je uh, to zdaj bolj jasno. Tatsache, Eh, no, v uvodni izjavi B je zdravje omenjeno in če preberete utemeljitev kolege, govori v celem odstavku o spodbujanju zdravja. Eh, kolega ima pač edini problem, da mora biti poročilo kratko. Lahko ga podaljšamo s predlogom spremembe eh, in sicer da damo pač še nekaj o zdravju, bolj obsežno. Torej, 31. avgust ne bo skrajni rok, temveč 6. september rok torej za uložitev predlogov sprememb je 6. september. Hvala lepa za krasno razpravo. E, to so obogatili tisti, ki jih sicer tukaj ni in tudi vsi drugi. E, sedaj pa 14. točka, ki prav gotovo ne bo tako zanimiva, kajti tukaj piše stališče parlamenta o predlogu proračuna za leto 2012, ki ga je spremenil svet, vsi oddelki. Gospod Lokegard, prosim. Čisto na kratko. V mojih predlogih je vse zapisano, tudi v našem proračunskem glasovanju je bilo vse ustrezno upoštevano. Vidite, da imamo štiri točke. E, najprej izobraževalni program, vse življensko učenje, drugo se nanaša na šport, tretje se nanaša na. Na eh, razpravo o Eh, novinarjih, eh, medijih eh, in četrta točka se nanaša na evropske šole. Vse to je pokrito in zaradi tega ne bi več govoril o tem, kaj ti že o teh treh naslovih sem že govoril, ko sem govoril o proračunu na splošno. Hvala lepa. Ali, ma? You want? Please. I have. <laughs> Um, no, jaz sem tudi svoje komentarje že prej podala. Mi moramo biti zelo previdni, ko porabljamo denar drugih ljudi. E, cenim pa to, kar dela gospod e, Lokegard eh, in on ima e, zelo odprt pristop in posluša moje pripombe. Podprla sem to vrstico o športu, e, kajti tu gre za 8 milijonov. E, torej eh, mislim, da bi lahko stvari bolj uskladili. Eh, ne smemo zahtevati samo eh, več denarja, kajti moj vtis je, da je zelo preprosto porabljati denar drugih ljudi. Sicer pa, no, predsedujoča pravi, gre za naše otroke. Eh, in če imate vi eh, otroke, gre tudi za vaše otroke in za njihovo prihodnost. In tukaj gre samo meh, za mehen delež proračuna. Mi za uh, oljke dajemo skoraj da več uh, kot za izobraževanje, to pa ne more biti. Mi seveda lahko varčujemo in jaz sem zato, da varčujemo na drugih mestih, vendar ne pri izobraževanju. Pri izobraževanju moramo porabljati več. Gospa Paljadeli. Thank you, Mrs. Chairman. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, έχουμε ήδη συνεργαστεί με τον κύριο Λόκεγκαρτ πολύ καλά Najlepša hvala, gospa eh, predsednica. Dobro smo že sodelovali z gospodom Lokegardom. Eh, in sicer v zvezi z eh, proračunom še nekaj pripomp. V kratkem besedilu manjka nekaj pomembnega povezanega z kulturo, torej govorimo o izobraževanju, športu, govorimo tudi o medijih in novinarjih in kulture ni. In eh, zahvaljujoč eh, eh, naše pobude bomo zaprli to vrzel. Mi govorimo o kohezijskih instrumentih in tudi kultura mora dobiti ustrezna finančna sredstva. Hvala. Hvala lepa, gospod Martin. Äh, äh, gospa predsednica ravnokar ste govorili o tem da obstajajo mnoga äh, področja kjer želite da bi se varčevalo kaj pa imate s tem v mislih natančno ne tega ne bom sedaj navajala jaz govorim o našem proračunu želim tu več denarja o drug kakšnem drugem odboru bi govorila o tem jaz sem razložila da nočem da bi manj porabljali na področjih, ki zadevajo bodoče rodove, naprimer izobraževanje, kultura in tako naprej. Tu ne želimo varčevati, tu želimo več denarja. E, jaz e, nisem dolžna razlag, kje lahko varčujemo. Tu imamo različne e, pobude, vendar ne v tem odboru. Hvala lepa, gospod Belet. Uh, uh, uh, gospa predsednica samo kratka pripomba mi podpiramo osnutek mnenja poročevalca samo pripomba v zvezi s točko tri ki govori o načinu financiranja. Ta formulacija je dokaj negativna. Morda bi lahko spremenili formulacijo, lahko bi rekli isto stvar, vendar pa formulirali bolj pozitivno in lahko bi eh, prosili komisijo naj stori več eh, za medije, komunikacijo in tako naprej. Se pravi pozitivna formulacija. Uh, as regards, uh, the first two points. Kar zadeva prvi dve točke, ki pripadajo v eh, generalni direktorat za izobraževanje in šport. Pozdravlja, pozdravljamo to, kar je bilo rečeno. Eh, tu pozivate, eh, da podvojimo proračun v naslednjem finančnem okviru za izobraževanje. Videli ste, da je komisija predlagala povišanje proračuna za več kot 70 odstotkov v primerjavi z prejšnjim sedemletnim obdobjem in verjetno ste videli, da imamo tudi širši profil za naslednje obdobje. To pomeni, da bo do leta 2020 prišlo do eh, večjega podvišanja eh, kot eh, samo podvojitev v primerjavi z letom 2013. Samo to sem hotel še dodati. Hvala lepa. Potem lahko zaključimo to razpravo. Tudi tu skrajni rok za predloge spremujem 6. september. Gospod Lokegard, želite morda še kaj povedati? Gospod Lokegard, želite še kaj dodati? Ne. Potem 15. točka. Vendar gospoda Migalskega ni tukaj. Je tukaj. Škoda. Evropska sosedska politika, prosim. Prednji punkt bo taki šipki. Ehm, pierwsza uwaga. Hvala lepa. Nisem si mislil, da boste tako hitri pri prejšnjih točkah. Začel bi s tem, da rečem, da imamo zelo kratke roke za delo na tem poročilu. Prosim, zavedajte se tega, naj vaše poročevalci v senci hitro delajo, zato da bomo tudi mi hitro napredovali. V mojem osnutku mnenja imamo samo šest eh, točk, ki jih bomo sedaj hitro preleteli. V prvi točki pozivamo za enako pravno porazdelitev in uskladitev usmeritev eh, finančnih eh, programov eh, Evropske sosedske politike, kaj ti mi menimo? da je treba marsikaj narediti tudi za Severno Afriko. Mi smo priča tej tako imenovani arabski pomladi in Evropska unija je bila očitno neuspešna pri teh državah in jih je razočarala in naši prijatelji on stran sredozemlja pričakujejo določene stvari od nas in mi bi morali tu biti bolj aktivni. Isto načelo velja tudi za naše prijatelje na uh, vzhodu. E, Tudi tam imajo pač naši sosedje določene probleme z demokracijo, govorim naprimer o Belorusiji. E, Eh, seveda eh, imajo prav, da pričakujejo politično, logistično in drugo pomoč od nas. Potem naslednje točke. Mi pozivamo, eh, naj se izboljšajo izobraževalne možnosti za mladino iz držav, ki jih pokrivamo s sosedsko politiko. Mladi iz teh držav so bodoči voditelji teh držav. In mi bi morali olajšati njihovo delo, morali bi poskrbeti, da jim olajšamo prehod v Evropo, da lažje z njimi delimo naše znanje, izkušnje. Mi moramo znanje in izkušnje prenesti na mlade iz eh, držav, ki jih pokrivamo s sosedsko politiko. Potem tretja točka, tu govorimo o ustanoviti tako imenovane Euromediteranske univerze. Ta univerza bi usposabljala bodoče kadre, ki bi bili eh, strokovnjaki v teh sosedskih eh, regijah. Mi imamo že določene operacije v Sloveniji in eh, te izkušnje moramo Eh, tudi podpreti in moramo porabiti tudi več denarja. Ustvarjanje in oblikovanje, ustanovitev take univerze bi pomagalo nam državam članicam Evropske unije, pa tudi tistim državam, ki želijo postati eh, članice Evropske unije. V četrti točki izpostavljamo, da je potrebno povečati sinergije med eh, programom eh, Mladi in mobilnost, Youth on the Move in drugimi programi Evropske sosedske politike. In v zadnjih točkah tudi govorimo in pozivamo Evropsko službo za zonanje delovanje naj podpre um, prizadevanja civilne družbe, svobodnih medijev, nevladnih organizacijah, eh, naj podpre pravno državo v vseh teh državah na vzhodu in na jugu. E tu imamo tudi kot primer navedeno Belorusijo eh, kot veste, je tam prišlo do suspendiranja. Mi moramo podpirati proevropske tendence v teh državah in eh, spodbujati jih moramo eh, naj podpirajo svobodne medije in druge svoboščine. In za zaključek želim povedati, da bo, upam, da dovolj časa za predloge sprememb. Veselim se plodnega sodelovanja z vami vsemi in eh, poročevalci v senci. Eh, no, mislim, da so socialisti že izbrali svojega in upam, da bodo tudi druge politične skupine izbrale svoje eh, poročevalce v senci, tako da se lahko poli, po poletju lotimo dela. Naj povem, da smo, eh, da imamo zelo kratke roke, te je določil AFET, vendar upam, da bomo kljub samo dobro in hitro sodelovali. Hvala lepa. Hvala. Naj še sama nekaj povem. Se veste, da nisem prijateljica pisnih izjav. Ampak pisno izjavo imamo in ta nas poziva, da naj ravno za države v sosedstvu odpremo naše programe za vseživljenjsko učenje. Sam, tega ne bom sama podpisala, to moramo narediti tukaj. Zato bi to drugo točko še bolj jasno zapisala. Dodala bi, zato poziva države članice in komisijo, eh, ne samo naj omogočijo študentom iz sosedske politike, da eh, imajo dostop do izobrazbe v Evropi, ampak da odpre svoje programe za te države. Če rečemo access to education in euro, potem moramo zapisati besedo open. To to pomeni. Erasmus za vse. Tukaj se strinjamo. In To je naša dožnost. Mi tukaj moramo podati takšne zahteve, ne pa nekšna, pis, nekakšna pisna izjava, ki kasneje konča v košču za smeti. Um, in uh, pozvati moramo tudi komisijo. Ali boste vi to naredili, gospod Migalski, ali naj to naredim sama. Lahko tudi sama uležim predlog spremembe. Gospa Nevedalova. Ja bi sem podprla rada pa nas pravodajcu v tom že ne. Hvala lepa. Želila bi podpreti poročevalca. kajti resnično želimo, da gre, za upisni, za, za, da gre v zapisnik, da smo imeli premalo časa za to poročilo, da to ne gre tako in da moramo omogočiti kolegom in pa odborom, da upravijo svoje delo. Sedaj delujemo pod časovnim pritiskom in to ni dobro. To poročilo je zelo dobro, kajti Poročilo ima posebno mnenje o sosedski politiki, to se odraža tudi v njegovem predlogu. Vendar pa, to, kar je pomembno, je, da podpiramo mobilnost tako študent, študentov, kako tudi profesorjev, da spodbujamo programe izmenjave z sosednjimi državami, da podpiramo programe, kot so Erasmus Mundus in da podpiramo strukturo na sodelovanje med univerzami v programih, kot je Tempus. Vedno je dobro izmenjavati informacije med našimi sistemi in pa sistemi sosedskih držav, ki bodo morda nekoč člani, postale članice Evropske unije. To je pomembno tudi zaradi medkulturnega dialoga. V Evropski uniji se pogosto zgodi, da obstajajo najrazličnejši pritiski, eh, da se borimo proti priseljencem, proti migracijam. In uh, takšni programi so pomembni pri osveščanju ljudi, da si vseeno nismo tako različni med seboj. Ne bom govorila predolgo, naša politična skupina bo prav gotovo uložila nekaj predlogov sprememb, ampak o tem bomo sproti obveščali poročevalca. Hvala. Gospa Retiret. Hvala lepa, gospa predsednica. Rada bi zahvalila eh, poročevalcu. Mislim, da je težko povedati veliko stvari v nekaj besedah. Eh, potem eh, teritorijalno, čezmejno sodelovanje, mm, sosedska politika, to je seveda tudi način, da zbližamo državljane, to je politika majhnih korakov, tu imamo pač projekte s konkretnimi dejavnostmi v vsakodnevnem življenju s civilno družbo, to prinaša dodano vrednost, zlasti seveda na področju izobraževanja in usposabljanja, eh, kajti mislim, da na ta način tudi eh, razvijamo demokracijo. In to je tudi pomembno pri upravljanju v upravi. Torej, eh, mislim, da lahko bistveno pomagamo tem državam. In prosim, da komisija še naprej razvija eh, te ukrepe, ki predstavljajo samo 10 odstotkov sosedske politike. Hvala lepa, Marko. Hvala lepa. No, to, kar je naredil gospod Migalske je poročilo zelo razumno, vesel sem spričo tega, kar je povedal o ustanovitvi Eurosredozemske univerze. O tem razmišljamo tudi v skupščini Euromed. Dobro je tudi to, da je govoril o programih mobilnosti, strinjam se z njegovimi stališči. Moramo uložili nekaj predlogov sprememb, ampak mislim, da lahko naš odbor nasplošno podpre to poročilo, prav tako tudi odbor AFET. Poročevalec v senci je že bil imenovan. Tako, sedaj pa še predstavnik ali predstavnica komisije. Okay. Been... Izvolite besedo niste bili tukaj, da bi prisluhnili gospodu eh, Mikalskemu, ampak videli ste, kaj je napisal. Hvala, oprostite, da sem nekoliko zamudil. Po nedavnem sporočilu, ja, kdo pa ste? Sem Vito Boreli iz komisije. Eh, generalni direktorat za izobraževanje, zadolžen sem za programe Erasmus. Ne slišimo predsedujoče, ker ne govori v mikrofon. Well, uh, um, do you hear me? Yeah, yeah okay, um, um, um, well, this is not. Sam sem iz EPSA in zato bi pustil naprej besedo kolegu, mislim, da lahko prispeva k tej razpravi. Ja, ja, e Gospod iz EAS. Sem iz Generalnega direktorata izobraževanje in kultura. Zadolžen sem za program Erasmus Mundus. Želel bi samo dodati nekaj k temu, kar je bilo povedano. Slišal sem samo zadnje govornike. Komisija je po sporočilu e- o evropski sosedski politiki zavezana temu, da bi okrepili sodelovanje južnih in vzhodnih sosed v programih Evropske unije. Nekaj sredstev bomo dali na razpolago že od septembra 2011. Bolj natančno 20 milijonov evrov, s temi bomo financirali dodatne programe mobilnosti za naslednje akademsko leto. To bomo naredili skozi program Erasmus Mundus 2, ki se osredotoča na sosedske države. Več sredstev smo predvideli za naslednji dve leti programa, to sta zadnji dve leti sedanje faze tega programa. Dodatno sredstva so predvidena tudi za program Youth in Action, Vladi v akciji, za program Tempus, ki podpira eh, izgradnjo zmogljivosti v teh državah in pa eh, za programe, ki so namenjeni kulturi. Trenutno pripravljamo predlog komisije za naslednjo generacijo programov in predvidevamo posebne ukrepe za sosedske države. Ti programi bodo morda skušali na bolj učinkovit način združiti uh, del, ki se ukvarja z izgradnjo zmogljivosti, torej program Tempus in pa programe mobilnosti, ki so združeni v programu Erasmus Mundus. Upam, da bomo dobili vašo podporo, ko bomo pripravljali te ukrepe, ki so namenjeni predvsem sosedskim državam. Hvala lepa, sedaj pa predstavnik EAS. Hvala, gospa predsednica. Dodam lahko samo naslednje. Popolnoma podpiram v imenu EAS vseh šest točk, vseh šest točk je zelo relevantnih, zelo dobrih in uh, predstavljajo dodano urednost uh, k sporočilu komisije in pa tudi predlogi prihajajo iz, uh, tudi predloge, ki prihajajo iz Evropske komisije, je vredno podpreti. Hvala. Ja, ampak dejstvo je, da komisija še vedno od nas dobiva denar, Um, in lahko povem, da lahko povečamo sredstva za program Erasmus Mundus. Malo inštrumentov bomo oduzeli tudi iz programa za uh, vseživljenjsko učenje, ampak vseeno, zazreti se moramo v prihodnost. Potrebujemo takšno besedilo, ki bo pravilo, da je potrebno odpreti nove programe na področju izobraževanja in usposabljanja za sosedske države. Ampak to ni nujno, da eh, pri tem ni nujno, da denar pride iz našega proračuna. Tudi programi za država Zahodnega Balkana ne bodo vzete iz našega proračuna, ampak iz eh, inštrumenta za predpristopno pomoč. In ta denar potrebujemo za to, da bi programe vseživljenskega programa učenja razširili na naše sosedske države. Se pravi, razmišljati moramo o naslednjem letu, dodamo pa lahko tudi to, da pri naslednji programski fazi želimo te države vključiti pri naših programih za izobraževanje in pa mobilnost. In na ta način bi lahko združili obe ideji ste me razumeli, gospod Migalski. Pevna zgoda, že če še teš v. Hvala lepa, popolnoma se strinjam z vami. Strinjam se s tem, da bi morali ti programi biti odprti, o tem sta govorili tudi predsednica in pa gospa Nevedalova. Upam, da bo to zapisano v končni verziji mnenja, pa tako pozdravljam dejstvo, da je ILS e že imenovala poročevalca v senci, To dejstvo pozdrav, eh, pozdravljam in sedaj se bomo neposredno lotili dela. Čezmejni značaj eh, mora, eh, čezmejni značaj teh programov mora prav tako biti omenjen v mnenju in uh, strinjam se tudi s tem, kar je povedal predstavnik uh, komisije o Erasmusu in pa o programu Tempus vse te ideje lahko podpremo in zato moramo najti tudi ustrezno finančno in pa politično podporo. Pozdravljam tudi dejstvo, da je Evropska služba za zunanje delovanje prav tako podprla moje mnenje in veselim se sodelovanja z njimi. Kljub časovnemu pritisku upam, da bomo pravočasno končali delo. Dobro. Predloga sprememb pričakujemo do 8. septembra. se pravi, nekaj časa še je. Tako sedaj pa točka 16. Še enkrat smo potrdili odločitve koordinatorjev, sklepe koordinatorjev. Ima se še kakšno pripombo k sestanku koordinatorjev? Ne, potem točka 17, točka razno. Tudi tukaj ni govornikov, 18. točka, naslednje zasedanje bo potekalo 4. oktobra in pa 5. oktobra, koordinatorji pa se bodo sestali 12. septembra v Štrasburu. Zahvaljujem se za to čudovito dopovdne, želim vam lepo poletje in upam, da se boste vrnili dobre volje in pa polni zagona uh, septembra, kajti čakajo nas težka pogajanja s komisijo lepe počitnice vsem vam, hvala. Hvala tudi tolmačem, tudi tolmačem želimo lepe počitnice.